čakali bomo, da se komisija zamenja. Gospa Georgijeva, vas pozdravljam, čaka pa nas turško delovanje, ki pa oziroma mirovni proces na Severnem Irskem. Merci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 parlamenta, da komisija poda izjavo o mirovnem procesu na Severnem Irskem. V prvi vrsti ta proces zadeva britansko vlado in irsko vlado. Obe vladi sta več let tesno sodelovali, učinkovito sta začeli mirovni proces, ko sta decembra 1993 podpisali skupno izjavo. Evropska unija je pozdravila podpis te izjave. Evropska unija se je zauzela za gospodarski in socialni napredek v tej regiji, ki naj bi ga dosegli tudi z uporabo evropskih sredstev in strukturnih skladov. V obdobju od leta 1993 je Evropska unija skupaj s svojimi institucijami in posvetovalnimi organi posvetila posebno pozornost mirovnemu procesu. Meni se zdi to nekaj posebno normalnega, kajti Evropska unija je uspešen primer mirnega združevanja in sprave na podlagi gospodarskega modela. Leta 1994, takoj potem, ko so paravojaške organizacije na Severnem Irskem najavile prekinitev nasilja, je Jacques Delors, takratni predsednik komisije, razglasil, da bo komisija storila vse za to, da se spravni proces izpelje in da se vzpostavi mir. Komisija je takrat predlagala tudi nov svežen pomoči, s katero naj bi poskrbeli za socialni razvoj in tudi gospodarsko prestrukturiranje. Mirovni proces so leta 1995 podprle države članice. 2,3 milijona prebivalcev živi sedaj na tem območju, ki ga zadeva mirovni proces. Do no, leta 2013 je Evropska unija potem prispevala nekje 1,3 milijarde evrov v treh krogih mirovnih procesov, skoraj da 3 milijarde evrov skupaj z posameznimi državami članicami. Financirali smo posamezne projekte na ravni skupnosti, spodbujali skupna območja in prostore, skušali smo ohraniti dediščino preteklosti. Mirovni proces je v veljavi že zelo dolgo. In za obdobje 2014-2020 so se parlament in države članice dogovorile o novem mirovnem načrtu. Evropska unija naj bi prihtev, prispevala nekje 230 milijonov evrov, dodatnih 40 milijonov evrov pa naj bi doprinesle še posamezne države članice. Spoštovane poslanke in poslanci, mirovni proces je dosegel številne pozitivne rezultate. To je delček širšega mirovnega procesa, ki zadeva v prvi vrsti prejomenjeni državi. Vedno smo trdili, da pri tem programu ne gre za iskanje hitrih rešitev, gre za strateško usmerjen svežen ukrepov, s katerim naj bi spodbujali dolgoročna partnerstva, pa tudi partnerstva in sodelovanje čez mejo in med skupnostmi. Mirovni proces je bil pozitivno sprejet tako na Severnem Irskem, kot tudi na obmejnih območjih. Programi so dotaknili več kot milijon ljudi, zbližali so posamezne skupnosti, ki so bile prej razklane, programi so pomagali ponovno spodbuditi zaupanje in postavili temelje za skupno prihodnost. Ti projekti so pomagali pri spreminjanju odnosov posameznikov. Odpravljeni so bili posamezni predsotki. Državljani sedaj delajo skupaj, zato da bi oblikovali novo družbo. Mirovni program se je osredotočil tudi na vzpostavljanje dobrih odnosov na lokalni in regionalni ravni, na odpravljanje nesoglasi glede preteklih dogodkov. Več kot 25 tisoč oseb je sodelovalo pri delavnicah, več kot 10 tisoč oseb je bilo deležnih posebnih svetovalnih programov za odpravo travme. Več kot 40 tisoč posameznikov je bilo vključenih tudi v druge delavnice in aktivnosti. Odpraviti bi morali sektaško nasilje. Programi, ki smo jih izvajali, pa so državljanom v tem območju dajali občutek, da imajo vlasti ta mirovni proces. Spodbujali smo pristop od spodaj na vzgor, ljudi smo spodbujali k temu, da poiščejo svoje rešitve. Nekaj nerešenih sporov je sicer povzročilo nekaj korakov nazaj v tem mirovnem procesu. Za 2014-2020 smo ponovno opredelili nove programe in jasno priznali, da nas čaka še veliko dela. Večletni finančni okvir 2014-2020 je tak, kot je. Imamo tudi regulativni okvir za programe. O tem smo se dogovorili kasneje, kot bi si želeli, ampak okvirni mirovni program za obdobje 2014-2020 je bil predložen 22. septembra. Komisija trenutno pripravlja svoje pripombe na ta okvirni program. Ta nov program vzpostavlja tudi priložnosti za mlade na Severnem Irskem in mislim, da je to ključnega pomena. Mladi so tisti, ki jim moramo pomagati, če želimo zasejati seme bolj strpne družbe, ki bo opustila sovraštva iz preteklosti. Komisija se ne bo umaknila od obravnave občutljivih vprašanj, vse politične stranke bi morale podpirati nov program in biti manj vključene. Pomembno je opozoriti tudi na to, da je mirovni program sicer finančno gledano najbolj pomemben, ni pa to edini izraz podpore strani Evropske unije. Evropska unija je prispevala 350 milijonov evrov v več kot dveh desetletjih. S temi sredstvi smo spodbujali mir in spravo na tem otoku. Od 2007 dalje prispevamo finančna sredstva. Takrat je predsednik komisije Baroso vzpostavil večdisciplinarno namensko delovno skupino, ki išče priložnosti za to regijo tudi v evropskih programih. Severna Irska sodeluje z Evropsko komisijo, sama bom kot komisarka za regionalno politiko storila veliko na tem področju. 18 evropskih generalnih direktoratov sodeluje pri tem programu, ti lahko spodbudijo gospodarski in socialni razvoj tudi širše gledano. Številni ste verjetno prebrali poročilo ki je bilo objavljeno v začetku tega meseca. V tem poročilu objavljamo tudi akcijske načrte in ukrepe, ki jih bo namenska delovna skupina izvajala v prihodnem obdobju. Vesela sem, da ste priznali, kakšno ulogo igra komisija. Peter Robison in Martin McGuinness oba sta priznala ulogo komisije. S predsednikom Junkerjem sem vam pogovorila o tem, da bi namenska delovna skupina delovala tudi v okviru nove komisije. Hvala lepa. Vse posebej tam. Hvala, gospa komisarka, za ta prispevek. Začenjamo z predstavniki posameznih političnih skupin. Gospod Kelly, ELS, dve minuti. Kot poročevalec v zadnjem mandatu za sredstvo za Jersko, lahko povem, da sem zelo vesel te resolucije o mirovnem procesu na Severnem Jerskem. Še posebej bi rad pozdravil komisarko, nekdanjo poslansko kolegico. V veliko veselje mi je, da jo lahko nagovorim kot prvi. Nobenega dvoma ni, da je na celoten mirovni proces na Severnem Irskem moč gledati kot na čudež. Ljudje, ki so se prej sovražili, ki so se včasih bili pripravljeni streljati, so se od tega oddaljili skupščina na severnemerskem sedaj dobro deluje, enako kot je v zadnjih stotih letih. Evropski uniji se lahko zahvalimo za to, da so se stvari spremenile. Tudi kolega Nikolson lahko potrdi, kako pomembno je vse to. Vendar je prišlo do manjšega zastoja. Sam bom to imenoval zastoj in ne konec. Želimo si, da bo ta resolucija obe strani spodbudila k temu, da se v odprtem duhu lotita nadaljnega dela. V zadnjih nekaj tednih je namestnik ministrskega predsednika gospod Genes pozdravil naše delo tudi gospod Nesbeh in ministrski predsednik Robinson so potrdili, da je Evropska unija prijateljica Severne Irske in v tem duhu tudi predstavljamo to resolucijo. Ljudje na Severnem Irskem si želijo miru. Skupaj s kolegi sem nedavno obiskal to območje. Pogledali smo, kakšne mirovne projekte izvajo. Želimo si, da bi v naslednjih stotih letih mirovni proces obveljal. Zelo pomembno je, da se sedaj vse politične strani združijo, da podprejo to resolucijo zlasti, ko gre za dediščino in ko gre za odpravo vseh nesoglasjih, ki jih zavirajo. Hvala. Eh. Gospod Kelly, modr karton, bi sprejeli vprašanje? bi sprejeli vprašanje v okviru modrega kartona. Gospod Etherich, 30 sekund je vaših. Hvala. Se strinjam z vsem, kar ste rekli, gospod Kelly. Vsi si želimo, da bi se stvari premaknile naprej. Nekaj stvari pa ostaja nerešenih, ko gre za zapuščino in dediščino. In upam, da se boste strinjali. Birmingham je v West Midlands območju, v mojem volilnem območju. In ogromno oseb v tem območju še vedno ne ve, kdo je izvajal bombne napade. Niso dobili zaključka zgodb, ki ga pričakujejo. Boste pomagali tem ljudem. Gospod Kelly, no, kot ste rekli, tu gre za določene vprašanja, ki jih moramo razrešiti. Nekatera vprašanja smo skušali rešiti v zadnjih stotih letih in z njimi se bomo še ukvarjali, po mojem mnenju, kajti to je del celotnega mirovnega procesa. Ljudje morajo pogledati na situacijo, na to, kaj se je zgodilo in se tega lotiti z vidika zagotavljanja miru in pravice za vse vključene. Ne bi bilo prav, da bi kogarkoli obsojali tu v parlamentu, da bi, bi preveč sodili, konec koncev si vsi želimo mir, pravičnost in vsak želi zaključek te zgodbe. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospod Moraj, za dve minuti. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam tudi komisarko, ki je pomembna članica moje politične skupine. Sem eden od avtorjev te skupne rezolucije in vesel sem in ponosen sem, da sem to storil v imenu svoje skupine. V Evropskem parlamentu si vsi želimo, da bi dokončno razrešili ta konflikt, da bi se uveljavil sporazum, ki je bil sklenjen na Veliki petek. Mislim, da je ta resolucija dober opomnik za to, da smo že bili priča temu, kako se uspešno rešujejo konflikti v Evropski uniji, pa tudi drugot. Gre pa za pomemben del naše zgodovine, britanske zgodovine in irske zgodovine in tudi zgodovine Severne Irske. Gre za pomemben trenutek, gospod Nikolson bo spregovoril čez trenutek. Seveda smo vsi delali na tem vprašanju. Moja politična skupina dela tudi s Sinn Feinom, naprimer vse stranke v Združenem kraljestvu, na Irskem in na Severnem Irskem smo delali za skupen cilj, imamo kar nekaj izkušenj na tem področju. Tisto, kar piše v tej resoluciji, pa je, da je bil sicer na, dosežen napredek na severnem irskem, da ne bi smeli na to pozabiti v tej razpravi. Kar nekaj težav je bilo na tej poti, zlasti ko je šlo za občutljiva politična pogajanja, vendar je proces ostal na pravih tirih, zato bi morali spodbujati ta proces, ker je to pozitiven primer reševanja konfliktov. Kar nekaj se lahko naučimo iz tega mirovnega procesa. Predvsem to, da je empatija ključnega pomena. Vse strani morajo razumeti, kaj čuti nasprotna stran, kaj si želi in kakšne upe ima. Mislim, da bi se morali pogajati o koncu konflikta in vsi, ki se pogajajo, bi se morali postaviti v čevlje nasprotne strani in tudi voljivcev. Vsi vemo, da je politika umetnost kompromisa. Vloga Evropske unije je bila ključna pri tem pomenu in mislim, da je komisija že pojasnila, kakšna je bila vloga. Mi smo na njo ponosni in upam, da bomo lahko še naprej prispevali k mirovnemu procesu na Severnem Irskem. Hvala lepa, dragi kolega Morajs, ampak iztekel se vam je čas. Gospod Nikolsen za minuto in pol v imenu EKR. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj tudi sam pozdravim komisarko v parlamentu in povem, da se veselim sodelovanja z vami. Resnično upam, da čeprav vem, da ste šele začeli z delom, da boste kmalo povzeli dobro delo, ki je bilo upravljeno strani Evropske unije na Severnem Irskem. Potrebno je ponovno potrditi podporo Severni Irski. Veliko smo postorili v zadnjih nekaj desetletjih na Severnem Irskem. Manjšina še vedno skuša sejati nasilje, vendar pa ljudje gledajo naprej in gradijo boljšo družbo. Pozdravljam zavezo, da bo komisija nadaljevala s podporo mirovnemu procesu na Severnem Irskem. Veliko generacij teh procesov imamo. Prav tako pa je Evropska unija vedno bila zavezana dosegi napredka pri mirovnem procesu na Severnem Irskem. Vemo, da ta postopek še ni končan, še vedno je projektna skupina za Severno Irsko pomembna in komisarka Kreto meni misli samo dobro v tej skupini in to je dobro. Kar se severne irske teče, moram povedati še nekaj. Pred precej leti so vsi ljudje opravili roke in so rekli, konec je, nič se ne bo mogel storiti. Pa smo videli, da ni tako in smo dosegli veliko. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Harkin, za eno minuto in pol. In beseda vaša you, um... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sama bi rada pozdravila komisarko danes večer v parlamentu. Glavni cilj naši zgodovini pri vzpostavitvi Evropske unije je bilo končati vse vojne znotraj meja in najti boljša sredstva za sobivanje. Za veliko tistih, ki se ne spominjajo vojne, se morda zdi enostavna, nezadostna želja in cilj, kajti so pač navajeni živeti v miru, to je vsak dan in pričakujemo, da bomo vedno tako živeli. Vendar pa mir seveda nikoli ni danost, nikoli ni končno dosežen, to je vedno postopek. In to je res tako na celini v Evropi kot na Severnem Irskem. Postopek izgradnje miru je še vedno v troških povojih. Še vedno je potrebna pomoč in podpora kot vsakega mačka, lahko podreve, lahko pade. Potem pa se mora spet dvigniti na noge in narediti naslednji korak, kajti druge poti ni. Evropska unija je bila pošten posrednik in je imela precej programov za spostavitev miru, ki jih je financirala, da bi skupnosti sobivale in ta sredstva se bodo tudi v prihodnje osredotočila na mlade ljudi in otroke ko govorimo o njih, mislim, da moramo več podarka nameniti integrativnemu sistemu izobraževanja, kjer bi lahko zagotovili komunikacijo med skupnostmi pri štiriletnikih. To bi bil pozitiven začetek. Hvala lepa. Gospa Anderson v imenu Gue za minuto in pol. Pred mesecem je McGuinness povedal več o mirovnem postopku na Srednjem Irskem. Potem v Strasburgu je predsednik Šulc podal izjavo o pripravljenosti Evropskega parlamenta, da bo pomagal. Ta resolucija pravi, da je implementacija mirovnega procesa pomembna in da je zastala. Poziva pa vse strani, da konstruktivno delajo v smeri trajne razrešitve konflikta in izpolnjevanja velikonočnega sporazuma in nadaljnih sporazumov. Pozdravljam izjavo vodstva unionistov. Tudi oni želijo konstruktivno sodelovati. Evropska unija je bila vir podpore irskemu mirovnemu procesu. Barosova projektna skupina je skušala spostaviti mir, s tem se mora nadaljevati. Hübne, Han in sedaj vi, gospa Keretu, delate, ste delali, so delali in delate na tem. Zato se vam zahvaljujem. Smiselno sodelovanje med poslanci šestih političnih skupin, je zagotovljeno. In ta duh konstruktivnega sodelovanja izhaja iz porazumov, ki jih imamo. Ta resolucija mora zrcaliti najne vseh strank doma in tudi britanske in irske vlade kot tistih, ki jamčita za velikonočni sporozum. Vem, da bo za resnično dosego miru potrebno veliko časa na severnem irskem, ampak to bo prišlo, v to verjamem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 čeprav orožja ni več in imamo mirovni sporazum, pa je potrebno še marsikaj postoriti, preden bomo šli do pravega miru. Mirovni proces bo vedno potreboval ponovn zagon in stalen nadzor. Tudi moja družina se je priselila na sever Irske blizu Belfasta, tako da sem lahko opazoval, kaj se tam dogaja. Tudi veliko kriminalnih dejavnosti v skupnosti. Zdi se, da to ostaja neopaženo. Zdi se mi tudi, da so te antisocialne dejavnosti utemeljene na kriminalu in družbenem socialnem pomankanju, ne gre pa za kakšne religiozne ali kulturne razlike. Mirovni proces moramo ponovno osredotočiti na samo bistvo, stran od nasilja in zločina. In mislim, da je to pomembno, da je to del resolucije. Hvala lepa. Köszönöm képviselő úr, következő hozzá. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Nato, minuta. Hvala lepa, predsedoča komisarka. Samo nekaj dni po tem, ko smo na Zahodu praznovali 25-letni padec Berlinskega zidu, naj vas spomnim, da jih Belfastu varnostni zid še vedno razdeljuje skupnosti. Morda imamo neko obliko miru, vendar pa kje je blagostanje in v istem mesecu je Evropska unija zaračunala Združenemu kraljestvu 1,7 milijarde funtov. 100 milijonov funtov si je Severna Irska morala izposoditi za meso iz eh, proračuna Združenega kraljestva. Prav tako je tam največja brezposobnost v Združenem kraljestvu. Zato predlagam, da raje kot da bi vsak dan 55 milijonov funtov namenili Evropske unije strani Združenega kraljestva, bi del tega sredstva porabili za Severno Irsko, kjer ga tako potrebujejo. Mir je odličen glede tega se vsi strinjamo. Vendar pa mislim, da je Severna Irska v gospodarski divjini po vseh teh letih vojne. Zato mislim, da mora Irska republika, Američani, Združeno kraljestvo, Evropska unija finančno podpreti trajni mir. To jim zaenkrat, če ni uspelo, potrebno je storiti več. Képviselő úr, Mr. Datal. Hvala lepa. Premete modro kartico, gospod Brok, prosim. Gospod Natal, vas ni sram vaša interna politika predstavljanja napačnih ekonomskih in finančnih podatkov, ki jih je potrebno plačati, da to izkoriščate za interno propagando v svoji državi na račun razprave o mirovnem procesu, kjer je Evropska unija odigrala zelo pozitivno vlogo da izkoristite mirovni proces za interni britanski politični boj, mislim, da je sramotno za mir. To je enostavno poceni, spoštovani. Čisto enostavno je dejstvo, je, da je komisija predejala, da je 350 milijonov evrov v naslednjih desetih letih namenjeno osebno jeskem. To je šest dni prispevkov ki jih plačamo v Združeno kraljestvo Evropske unije. Poslušajte, seveda rad bi odšel iz Evropske unije, ker bi bili bolj svobodni, bolj demokratični in bolj razviti, kot pa sedaj, ko smo obtičali tukaj sredi te skorumpirane organizacije. Vendar pa, mirovni proces se premika naprej, to je najpomembnejše, vendar pa, gospodarsko je Severna Irska stagnirala in če bi privrčevali, da na tako, da ne bi prispevali Evropske unije, bi lahko investirali na Severno Irsko. Hvala hozzászólását. Hvala lepa. Naslednji. Naslednja je gospod Doc, minuta in pol. Please, micro. Yes. Mikrofon, prosim. Eh. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Komisarka. Evropska unija je že dolgo prijateljica in zaveznica Severne Irske. Vesela sem, ko slišim to, da se bo ta podporna vloga nadaljevala v naslednjih mesecih. Severna Irska to pomoč ceni, ker skušamo zagotoviti mirno in bolj razvito družbo. Velike korake naprej smo naredili v zadnjih letih. Vedno bolj normalno, mirno družbo imamo. Tisti, ki so včasih uporabljali terorizem, niso dosegli svojih ciljev. tudi unionisti niso dosegli vseh svojih ciljev, vendar pa sedaj vse skupaj zvajamo na demokratični podlagi. Sedaj izhajamo, prehajamo stran od eh, disidentskega irskega republikanizma in moramo zagoditi, da bo demokracija prevladala. Naš cilj je, da izgradimo razvito, spoštovano severno irsko politično stabilnost učinek delovanja demokratičnih institucij je ključnega pomena pri izgradni take resničnosti. Vse nedavne ankete kažejo, da je večja podpora za to, da bi Severna Jerska ostala del Združenja kraljestva kot kadarkoli v naši zgodovini. Taka podpora temelji na močni podpori obeh tradicionalnih središč na Severnem Irskem ko nadaljujemo s političnimi pogovori, ko skušamo razrešiti nekatera še nerešena vprašanja, tudi delovanje vlade, unionizem to počne na pozitiven način. Moja stranka želi normalizirati partijske, strankarske strukture, racionalizirati odločitve in to bo lajšalo mirovni proces. Hvala lepa. Modra kartica, spremete. Hvala. 30 sekund. Potenok, mikrofon. Kako no. deluje? Gospod Doc, omenili ste, da so čustva na Severnem Jerskem močna, kar se tiče tega, da bi ostali v Združenem kraljestvu. Strinjam se s tem, vendar pa če bi gospod Natel dosega to, kar želim, bi oziroma kraljestvo odšlo iz Evropske unije, kaj bi se potem zgodilo? Bi se spremenila dinamika skupnosti v celoti? Kaj piše v svojem poročaju? Prosim, Mikro. Prosim, gospod Doc. Sorry, the, the does seem to be... Da, zdi se, da imamo težave z mikrofoni. Hvala lepa za vaše vprašanje zakaj pravim, da je sedaj podpora za to, da se je Nemčija ostane sestavni del Združenega kraljestva. To pravim zato, ker so neodvisne ankete, ki so bile izvedene, to pokazale. Več ljudi na Severnem Irskem se sedaj identificira z Unijo in se identificira tudi s tem, da so Severni Irci. In to je zanimiv razvoj dogodkov. Ne menim, da obstaja kakšna želja za to, da bi se združili z Irsko. Mislim, da se to ne bo zgodilo, saj ne do 2016. In to bi se lahko zgodilo samo s podporo in demokratično voljo ljudi. Ne kaže, da bi bilo tako. Hvala lepa, gospod Doc, za vaš odgovor. Sedaj pa gospod Gonzales Pons, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Veseli smo, da ste uložili to resolucijo, s katero naj bi spodbudili proces na Severnem Irskem, za katerega se je zdelo, da je nekoliko zastav. Kot družba smo dolžni spodbuditi mirovne procese, imamo pa tudi moralno dožnost. Ne smemo pozabiti na to, kaj se je zgodilo, kajti kar se je zgodilo, je bilo grozljivo. Tudi tisto, kar se je dogajalo na Severnem Irskem, ne smemo pozabiti, zakaj je prišlo do pokolov. Prišlo je do pokolov v imenu evropskih narodov, v imenu, v imenu veroizpovedi, katerim pripadamo tudi evropejci. Prišlo je do oboroženega spora, ki je pustil veliko ran za seboj, ki se še niso zacelile in bodo potrebovali še nekaj časa za to, da se zacelijo. Mirovni proces je namenjen temu, da se odpravi radikalnost, da se spodbudi spravni postopek, da se spodbudi razumevanje. Vendar moramo vedeti, da so žrtve tiste, ki še vedno plačujejo zaradi terorizma. Komisarka je rekla, da se ta resolucija nanaša izključno na Severno Irsko. To drži, ampak želimo vsi pri nas v Španiji, da bi v tej resoluciji govorili tudi o politiki nekaznovanja. Če ni pravičnosti, če ni pravice, žrtve dvakrat plačajo ceno zaradi terorizma. Na Severnem Irskem je prišlo do oboroženega spopada. Na drugih območjih sicer ni bilo mirovnega spopada, vojaškega spopada, ampak je vseeno prišlo do žrtev. Mislim, da bi se morali teroristi opravičiti, da bi morali poplačati škodo, da bi morali bi tudi odsedeti svojo kazen. Pokasati bi se morali za vse storjene zločine in mislim, da bi morali izreči vso dolžno spoštovanje žrtvam. Gospe in gospodje, nekaznovanje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 gospa predsedujoča gospa komisarka mislim da bi morali biti spoštljivi do odločitev irskih političnih skupin v tem procesu tudi če govorimo špansko namreč kaj je rekla indira gandhi ni poti ki vodijo v mir mir je pot mir v irskem primeru je dolgotrajen, težaven proces. Sedaj moramo ponuditi pomoč. To je problem celotne Evrope in mi bi morali pomagati. Če se vse irske skupine strinjajo glede tega, se meni zdi to izvrstno in mislim, da bi morali biti bolj razumljivi do tega procesa. Ta mirovni proces bo dolg, težaven, zato moramo ponuditi pomoč, podporo, odkrito in iskreno moramo govoriti, pomagati moramo skupnost, da sklenajo mir, da dosežijo spravo. Pomagati je treba tudi z gospodarskega vidika. Pot, ki vodi v mir, je izjemno težavna in naporna in Evropa bi jo morala podpirati, tako kot pri drugih procesih. Tudi v Evropi, naprimer, kaj se je dogajalo v Baski, ko so vzpostavljali mir. Pomoč Evropske unije je pomembna, celo ključnega pomena je zato bi morali pozdraviti soglasje irskih političnih skupin. Njim bi morali povedati, da bo Evropska unija spremljala vse te akterje na dolgi poti, ki vodi v mir. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Demesmaker, minuta prosim. Eh, Hvala lepa, predsedujoča. Ne prihajam z Irske se pa zelo zanimam za to temo. Včeraj smo imeli dan praznovanja premirja konca Prve svetovne vojne in to je za nas simbol sprave, iskanjem mirnih rešitev in ti pojmi so seveda zelo pomembni tudi za Severno Jersko. Tudi v Flandriji smo videli, kako pogumni so bili politiki na severno Irske in v Veliki Britaniji, da so sklenili mirovni sporozum. To smo v EU vedno pozdravljali, vendar pa ve, še vedno obstajajo ovire. Mir ni nikoli popolnoma trden. Sedaj moramo še naprej delati na trajnostnem miru. Vsi moramo prispevati v Evropi k severnoirskemu mirovnemu procesu. Imamo veliko sporov, konfliktov tudi izven Evrope, vendar pa tukaj mislim, da je zelo pomemben tudi proces v Baski. Hvala lepa. Gospa Berder, minuta in pol naslednji. Hvala lepa. Severnijci so naredili veliko korako od eh, leta 1997 in velikonočnega sporozuma. Nasilje v družbi je postalo zgodovina in politične institucije so sedaj uveljavljene in predstavljajo vse stranke kot je Winston Churchill lepo povedal. Vse je boljše kot vojna. In na Severnjerskem so točno to storili, torej veliki koraki k miru. Organizacije vseh strani raztrgane družbe so začele sodelovati k trajnemu, trajajočemu miru pod njegovimi pogoji. Še vedno pa ostaje odprta vprašanja, ki so uvira za polno izvajanje mirovnega sporozuma. In ta vprašanja je potrebno rešiti kar se da hitro. Razdelitev med skupnostma še obstaja, kljub temu, da jih skušajo razrešiti, še prav posebno na področju stanovanske in izobraževalne politike. Prav tako marsikaj potiska mlade tudi v življenje zločina. Včasih se dogaja tudi zelo veliko vandalizma. Ti mladi ljudje, ker nimajo prave možnosti za preživetje, so potegnili spiralo nasilja. Potrebno je še naprej odigrati pomembno vlogo, kot jo je Evropska unija odigrala za spravo med skupnostmi. V naslednjih petih letih mora Evropska unija nadaljevati s polaganjem temeljev za pravi pristen mir. Regionalna politika je tudi podpirala razvoj na Severnem Irskem. Vse te programe moramo podpreti in hvalimo to, kar so dosegli. Potrebno se je pogovarjati, načrtovati in sodelovati. Le tako lahko in moramo zgraditi družbo za vse ljudi, ki živijo na Severnem Irskem. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa Nirjada, prosim. Hvala lepa. Mislim, da mikrofon ne dela. Irski mirovni proces je priznan po vsem svetu in to je navdih in upanje še prav posebno za tiste, ki skušajo razrešiti svoje spore. Kljub temu, da smo dosegli veliko napredka, pa moramo ukrepiti ta proces in moramo rešiti še pereča vprašanja, ki so nazočo tem sporazumu. Skrajni čas je, da je bil veden akt o irskem jeziku. Pomankanje razumevanja glede pomena irščine in naše kulture je bilo navzočo, sedaj smo to popravili. Obžovali smo, da predlogi Richarda Hasa niso bili sprejeti, ker je to bil pravi poskus kompromisa, vendar pa s podporo Evropskega parlamenta mislim, da bomo lahko dosegli napredek, da bomo ukrepili ta proces za vse, ki živijo na Severnemirskem. Hvala lepa. Eh, eh. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jill Evans, minuta. Hvala lepa, predsedujoča, komisarka. Leta 2012 je Evropska unija dobila Nobelovo mirovno nagrado za več kot šest desetletij spodbujanja miru in sprave, demokracije in človekovih pravic v Evropi. Veliko ljudi se je posmehovalo temu takrat, vendar pa resnično menim, da lahko Evropska unija mednarodno igra veliko pomembnejšo vlogo, kar se tiče preprečevanja sporov in gradnje miru. Kljub veliko pozitivnim in pogumnim korakom v zadnjih letih je mirovni proces na Severnem Irskem, kot smo slišali, še na pol poti. Veliko dosežko je pri združevanju skupnosti in premagovanju nasilja. Potrebno pa je zagotoviti trajnostni mir in pravično družbo. To pa traja in venomer se moramo prizadevati za to. Zato je projektna skupina in so programi za mir v Evropski uniji tako pomembni. Zdaj je čas v Evropskem parlamentu, da pokažemo voljo za trajnostni mir na Severnem Jerskem in da ponudimo našo praktično podporo za dosego le tega. Hvala lepa. Hvala lepa. Klun, minuta in pol. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedoča. Hvala lepa, komisarka, za vašo izjavo. Zato, da ste urisali financiranje za podporo mirovnega procesa na Severnem Irskem. Nekaj teh projektov sem sama nedavno obiskala s kolegi in sem videla iz prve roke vrednost teh sredstev, kar se tiče podpore sodelovanja med skupnostmi, še prav posebno podpora mladim, ki so postali žrtve nasilja, z kakršnega koli že razloga fizičnega, ali pa so bili samo nekako obstransko soočeni z nasiljem. Zelo veliko je pozitivnega dela, ki je bilo upravljenega in to je dobro. Pozdravljam intenzifikacijo pogovorov v Belfastu ta teden, da bi razrešili še tista pereča vprašanja, ki so v mirovnem procesu. Torej, to je nek zastoj, vendar pa vseeno ne smemo pozabiti omeniti dobrega dela, ki je bilo upravljeno na severnem jerskem. Vse strani so to dosegle, zato da bi dosegli celovit sporozum za vse severne jerce in tudi za vse jerce. Morali bomo govoriti seveda tudi o dediščini in preteklosti, še takrat bomo lahko potem zadostili preživelim in počastili žrtve. veliko lahko pridobimo, če sodelujemo, izgubimo pa tudi zelo veliko, če ne bomo. In mislim, da smo to danes večkrat slišali. Napredka je veliko. Hvala vsem za podporo in pozivam vse strani, da sodelujejo v prid otoka Irske. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Dans. Thank you very much. Najlepša hvala. Nikoli nisem mislil, da bom slišal besede, to je moja država, ne vaša. Kaj pa bi gospod Natal mislil o umešavanju ZDA v mirovni postopek? Kaj je bilo bistvenega pomena? Vse elemente dogovora, ki je bil sprejet na Veliki petek, je treba začeti izvajati. Zame je, bile, je bil velik privilegij, da sem lahko delal za eh, državnega sekretarja laboristov in to v času, ko je prišlo do devolucije, ko je prišlo do rešitev. Vsi zadevni akteri so se morali potruditi, ampak to je bilo vredno delo. In bistven del tega uspeha je bil, da pri tem sodelujejo vsi, da odločajo, kako se vodijo njihove skupnosti. Gospa predsedujoča, sedaj od podpisa dogovora eh, eh, velikega petka Eh, imamo nove generacije, ki ne poznajo strahu, ki ne poznajo bomb in eh, trpljenja. In to moramo zagotoviti tudi v prihodnosti. Narediti pa moramo konec blokadi, drugače politični voditelji prihodnosti ne bodo ukrepali. Politični proces je vedno precej boljša možnost kot pa alternativa. Ampak zato se morajo podružiti vsi, da sedajo za isto mizo in se pogovarjati. Vse politične stranke pozivam, da čustveno, finančno in politično prispevajo k rešitvi problema tega dela Evrope. Hvala. Ehm, Najlepša hvala. Gospod Dens, spremete vprašanje v okviru modrega kartona. Izvolite torej izkoristil bi to priložnost in se zahvalil poslancu, mislim, da je novi poslanec, glede na to, da še ga nisem slišal, uh, slišal oziroma srečal. Ali sprejmete, da so severni Irci hvaležni podpori tega parlamenta? Nikoli nismo zauzemali uh, eh, zgolj enega stališča v zvezi uh, z vprašanjem Severne Irske gospod Brok pravi, imate gospoda Natala ni tukaj, ampak mislim, da britanska vlada tega denarja ne bi poslala Severni Irski. Bomo videli. Še nekaj bi rad povedal. Rad bi se zahvalil Žaku Delorju in doktorici Moniki Wolf Matis. Ona dva sta bila prva, ki sta začela s tem mirovnim eh, postopkom in sta odigrala pomembno vlogo. Nem kepičar, ur hozzászólását. Najlepša hvala. Prosim kolegi in kolegice, da uporabljajo postopek modrega kartona za to, da zastavijo vprašanje, tako da lahko druga oseba reagira. Gospod Dens, želite odgovoriti? Vprašanja v bistvu ni bilo. Yes. Okay. Uh, Strinjam se z gospodom Nikolsonom. Hvala. Naslednja je gospa Žitnanska. Eno minuto imate. Ďakujem veľmi pekne, vážna pani predsedajúca. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, na vkljub podpisu dogovora ob eh, velikem petku je še vedno veliko demonstracij in nasilja. Ponovna sprožitev mirovnega procesa na Severnem Irskem mora privesti do rezultatov. Le na osnovi dialoga lahko odpravimo nasilje. Podpiram resolucijo. Prepričana sem, da bo mirovni proces stekel brez nasilja. Ti ukrepi ne bodo prispevali zgolj k gospodarskemu in socialnemu razvoju Severne Irske, ampak bodo zagotovili tudi svetlo prihodnost. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Picula je naslednji. Imate eno minuto. Eh, rad bi najprej pozdravil komisarko. V tej razpravi o mirovnem procesu na Severnem Irskem pa bi rad izpostavil še dva sporazuma. Dejtonski in Erdonski sporazum sta zaključila vojno v Bosni in v moji domovini Hrvaški. Če primerjamo ta dva mirovna procesa, kakšne so sorodne lasnosti, kakšne so razlike, lahko gotovimo, da Ertovski sporazum je prispeval k nečemu, Dejtonski sporazum pa žal ni bil uspešen. Hrvaška in Srbija imata še vedno težave zaradi določenih območij. Mednarodna skupnost je sicer takrat posredovala, prišlo je do mirne integracije, ampak več kot dve tretjini srpskega prebivalstva še vedno živi na tem območju, zato da bi duh Erdogskega sporazuma in sporazuma, ki je bil sklenjen na veliki petek, ohrani. In upam, da bo ta duh obvladal tudi v sporazumih med Beogradom in Prištino in zakaj ne morda med Moskvo in Kijevim. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je Mark Tarabela. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Želel sem sodelovati v tej razpravi zato ker danes poslušamo o tem, da imamo naprimer verske skupnosti ali pa druge skupnosti, ki eh, se eh, med sabo ne marajo, naprimer, eh, da potem pride do nasilja. Sam sem poslušal v preteklosti o Londonderju in Belfastu na ta način. Danes govorimo o Bagdadu. Ta mirovni proces je bil do danes uspešen. Nekatere manjšine pa želijo, da se konflikt ponovno razplanti. Zato smo želeli pripraviti to eh, resolucijo. Želeli smo podpreti ta dolg, težak proces. Mir ni nikoli dokončen. To je treba povdariti. Na srečo se je situacija na Severnem Irskem pomirila. Prihajamo iz 28 različnih držav, ampak to, kar se dogaja v drugih državah, vpliva na vse nas. Zato je treba s tem procesom nadaljevati, komisija ga mora podpirati, upam, da bo še v pravo smer, upam, da se konflikt ne bo ponovno razširil v dobro vseh. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca seznama govornikov. Čas je za postopek. Pritegnite pozornost predsedujoče. Besedo dajem gospe Megenes. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala vam, komisarka, za to, da ste izpostavili pomembno vlogo Evropske unije v mirovnem procesu na Severnem Irskem. Hvala tudi tisti, ki ne prihajate iz Irske, da ste sodelovali v tej razpravi. Vsi so spoštovali uh, pomen te razprave, gre namreč za dobrobit, za blaginjo uh, eh, državljano. V besedilu govorimo o tem, da je prišlo do eh, blokade, ne pa do kolapsa. In mislim, da nosijo politične skupine na Irskem, na Severnem Irskem eh, odgovornost, da prekinejo to blokado. Sama sem se vsako jutro kot otrok zbudila in eh, poslušala o groznih nasilnih dejanjih, otroci so bili ubiti, družine in tako dalje. Moji otroci pa ne poznajo te irske in te irske nočem nikoli več videti. To je pomembna razprava, hvala za njo. Najlepša hvala. Gospa Bilbao. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sama bi prav tako podprla to resolucijo, ker verjamem, v reparacijo, v mir, v pravico, v spoštovanje pravic vseh, v dialog in v mirno reševanje nasilnih konfliktov. Evropska unija je pozitivno vplivala v tem procesu, zato ker je branila svoje temeljne vrednote. Evropska unija tudi verjame, da ko nastopijo takšne težave, ne gre za interno težavo neke države, temveč gre za priložnost za vse nas, da med seboj sodelujemo in težavo razrešimo in njegokolju predsednik Baskije dela tudi na mirovnem procesu. Želimo si, da bi tudi v Baskiji na podlagi irskega mirovnega procesa zaključili to nasilno obdobje. In upam, da bo Evropska unija v Euskadi ponudila enako podporo kot na Severnem Irskem, da boste tudi v Evropski uniji postali prijatelji Euskadije. Hvala, to potrebujemo. Najlepša hvala besedo. Dajem gospodu Poncu. Propuesta... Hvala, gospa predsedujoča. Ta predlog resolucije je po mojem mnenju zelo pomemben. Vsebuje ključne točke, ki so omenjene tudi v sporazumih, ki jih je treba v celoti izvajati. Še posebej je pomembno, da se lotimo vprašanja Severne Irske in vseh naseljenih območij. Hvala, gospe Kreto, za vse, kar je povedala s tem v zvezi kot komisarka za regionalni razvoj. Dobro je, da ne boste puščali ob strani občutljivih vprašanj, temveč se boste lotevali mirovnih procesov v celoti. Pomembno je, da Evropska unija razreši tudi politične konflikte na evropski celini. Poslanske skupine, ki so si med seboj zelo različne, so podprle to resolucijo, zato ker govorijo o zadevah takšnih, kot so. Evropski parlament se mora lotiti težav, zato da jih razreši. To je edini način, da se jih rešimo, ne, da se jih lotimo neposredno. Evropska komisija bi morala podobno prispevati tudi k reševanju problemov v Baskiji. Mi si to želimo in s tem se že dolgo ukvarjamo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Etheridge ima besedo. Hvala rad bi izrazil svoje občudovanje vseh politikov, vseh Ircev in Irk, ki so izkazali veliko mero modrosti in karakterja. Naredili so, naredili so konec temu konfliktu in sedaj lahko razmišljamo o prihodnosti. To resnično občudujem. Ampak ne glede na to, kam smo prišli, moramo nekatere zadeve razčistiti. Nekateri ljudje morajo vedeti, kaj se je zgodilo. Pravica za skupino 21, za tiste, ki so bili ubiti v uh, bombnih napadih v Birminghamu. Toliko let po dogodkih še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo njihovim družinam in uh, njihovim bližnjim. Vse dobre uh, politike in irce pozivam, da najdemo uh, in razkrijemo, kaj se je zgodilo v teh primerjih. Še enkrat, to je odličen dosežek in eh, naj vas vse eh, blagoslovi Bog. Eh, Najlepša hvala. Gospa Doc, v tem delu razprave ne morete zastavljati vprašanj v okviru modrega kartona. Besedo ste prej tako ali tako že dobili, tako da je sedaj ne boste. Se upravičujem za to. Zadnji je gospod Jakovčič. Mir nema alternative. Za mir ni alternative. Enako velja za dialog. Alternativnih možnosti tu ni. Obstajajo pa razlike v načinu življenja. Pravzaprav je bogatstvo, če lahko živimo v vsej tej raznolikosti. Uh, Vse to se je uporabljalo v 90-ih letih, ta terminologija, ko je na območju, kjer sem sam živel, prišlo do velikih vojen. Z njimi ste seznanjeni. Tudi danes obstajajo verske jezikovne nestrpnosti, ampak sam verjamem v pogum prebivalcev na Severnem Irskem, verjamem tudi v pogum evropskih institucij, ki so veliko storile za Severno Irsko. Prepričan sem, da bo točno ta resolucija prispevala k temu, da nagradi vse strpne ljudi, vse tiste, ki podpirajo raznolikost, vse tiste, ki se zauzimajo za mir na Severnem Irskem. Tako da pozivam vse, tudi na Severnem Irskem, da podprejo to resolucijo. Hvala. Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Najlepša hvala. Rada bi vas obvestila, da imamo en predlog resolucije. besedo pa bi sedaj rada predala še komisarki, ki je bila prej podpredsednica tega parlamenta, sedaj pa je komisarka, izvolite. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila vsem za komentarje. Hvala Evropskemu parlamentu, da ste mi dali možnost, da spregovorim v imenu komisije v tej izjemno pomembni razpravi kot so povdarili številni poslanci in poslanke, je mirovni proces Evropske unije izjemno pomemben, poteka v okviru strukturnih skladov. Strinjam se z vami, zagotavljanje miru in sprave je povezano tudi s podbujanjem rasti in zaposlovanja. To počnemo v okviru tega programa. Vsem, še posebej pa mladim, želimo omogočiti svetlo prihodnost, stabilizirati moramo gospodarstvo in pomagati pri spodbujanju rasti. Kot ste številni dejali, je o 25. obletnici paca berlinskega zidu zelo boleče sprejeti dejstvo, da v Belfastu še vedno najdemo zidove, ki ločujejo skupnosti. Ta projekt ima zelo pomembno vlogo in tekom dolgih desetletij smo dokazali, da lahko narodi skupnosti eh, združijo svoje sile, ne glede na meje in zidove. Državljani Severne Irske, vlade Irske in Združenega kraljestva lahko računajo, na pomoč komisije in mene osebno pri zagotavljanju dolgotrajnega miru in blaginje. V bližnji prihodnosti bom obiskala to regijo, to je za me prednostna naloga. To je tudi prednostna naloga komisije. Ne bom pozabila niti na vprašanje Baskije. Dovolite mi, da spregovorim v uh, mojem lasnem jeziku. Evropska komisija je posredovala na Severnem Irsku na prošnjo dveh vlad Republike Irske in Združnega kraljestva. To pa ne velja za primer uh, Baskije. Evropska komisija je posredovala pri zagotavljanju miru glede katerega sta se pogajali dve strani. Še nekaj bi rada izpostavila. Rada bi podprla prispevek komisije na področju posodabljanja gospodarstva v Baskiji. Poskušali smo zagotoviti ponovno industrializacijo. Bilbao je nastal s pomočjo praktično 100 odstotnih eh, sredstev z naslova evropskih skladov. Zagotavljamo eh, trajnost na delovna mesta, naprimer v tej regiji. Imeti delovno skupino za to regijo pomeni, da je treba za to zaprositi svet. Le na ta način lahko potem komisija vzpostavi to vrstno delovno skupino. Hvala hvala še enkrat vsem skupaj. To je moj prvi nastop v tem parlamentu. Predvsej čudno je, da sem sedaj prišla v dvorano z druge strani, ampak še enkrat hvala za podporo. Eh, eh, Najlepša hvala tudi vam, gospa komisarka. Hvala za upravljeno delo. Želim vam veliko uspehov na novem delovnem mestu kolege in kolegice bi rada spomnila, da imamo predlog resolucije, ki so ga podpisale politične skupine, šest političnih skupin. Glasovanje bo potekalo jutri. Konec razprave. Ratirunko, Sedaj pa naslednja točka na današnjem dnevnem redu. čaka nas izjava podpredsednice komisije visoke